se, eh, ki so v, v teku. Mislim, da moramo glede teh velikih tematik vsekakor sprejeti veločne odločitve na ravni šefov vlad in držav. Hvala lepa za to pripombo, gospod Tudi. V te zadeve bom posredoval pisni odgovor. Hvala. Tako, prehajamo torej na že omenjeno poročilo. Avtorica je kolegica Ani Podimata. Izvolite, gospa poslanka, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Kot prvo, mi dovolite, da se zahvalim kolegom, poročevalcem v senci, sekretarjatu, odboru Ekon, kakor tudi koordinatorjem političnih skupin za konstruktivni prispevek k temu poročilu in tudi k, eh, za prizadevanja pri pripravi tega poročila. Gre za poročilo na lastno pobudo Ruska parlamenta o inovativnih oblikah financiranja in eh, čas sprejemanja tega poročila ne bi mogel biti boljši. Zakaj? Zato, ker eh, kriza, ki je prizadela euroobmočje, pomeni manj proračunskih sredstev, pomeni programe, plačevalne programe v proračunih številnih držav članic EU, obenem pa to pomeni tudi velik pritisk na evropski proračun kot tak in vsi smo že imeli izkušnjo s tem, ko smo govorili o novem finančnem okviru. Evropski državljani so tisti, ki nosijo to breme, saj njihovi prihodki upadajo, nestabilnost delovnih mest je izrazita, prav tako je manj socialnih pravic in eh, tudi podpore. Zaključek, s katerim mislim, da se nas večina lahko strinja, je ta, da države članice nujno potrebujejo nova sredstva, nove resurse, ki bodo omogočili, da se bodo naša gospodarstva v Evropi opomogla in to na uravnotežen način, na način, ki bo zagotavljal, da ne bo neenakosti in prevelikih razlik. To je edini način, kako lahko zagotovimo ustrezne pogoje za izvajanje strategije EU 2020. To je tudi edini način, kako govorimo oziroma kako lahko govorimo o delojočem, robustnem notranjem trgu za državljane EU. Potrebujemo torej nova sredstva, nove vire in eh, mislim, da se vsi lahko strinjamo z odstavkom, ki ga bom eh, citirala iz poročila. Namreč krepitev zgolj eh, davčnih orodij, ki jih imamo na voljo in zmanjševanje javne porabe ni dovolj za to, da se bo Evropa lahko soočila z globalnimi izzivi. Inovativna orodja za financiranje lahko igrajo ključno vlogo pri soočanju se s temi izzivi. Razlog za to je, da ta orodja lahko bistveno prispevajo k ustvarjanju novih virov za nacionalne proračune in tudi za proračun EU. Vendar, spoštovane kolegice in kolegi, to samo po sebi ni dovolj. Prav tako to ni edina prednost inovativnih oblik financiranja. Če je neko financiranje inovativno, potem to ne pomeni zgolj iskanje novih virov, temveč je prav tako pomembno, da tlakujemo pot spremembam sedanjega modela obdavčitve, kjer večina davčnega bremena odpade na delo, podjetništvo in investicije v proizvodnjo. Tista pomembna dodana vrednost eh, inovativnih oblik financiranja, ta dvojna dividenda, ki jo prinašajo te nove oblike, pa je ta, da ne gre zgolj za prihodke, ampak eh, te oblike lahko igrajo tudi pomembno regulativno vlogo in preprečujejo škodljive prakse ne le v finančnem okolju, ampak tudi sicer širše v poslovnem okolju. To poročilo ima štiri glavna poglavja evro obveznice, obdavčitev energetskega sektorja, razvoj in pa obdavčitev oglika. Ko gre za obdavčitev finančnega sektorja, se mislim, da vsi strinjamo, da finančni sektor nosi največje breme z vidika krize, eh, ampak eh, kljub velikim dobičkom, ki jih eh, ustvarja, je mislim, da še vedno premalo ta sektor obdavčen, kajti praktično je izuzet od plačevanja DDV. Finančne transakcije so se v zadnjih desetletjih eh, zelo, zelo razvile in eh, dejstvo je, da se je finančna industrija tudi preoblikovala iz eh, svoje osnovne vloge financiranja Eh, industrije v nekaj drugega. In to mislim, da je razviden tudi iz nedavnega sporočila Komisije o obločitvi finančnega sektorja. Gre torej za veliko nepravičnost, ki jo je potrebno odpraviti. Predsednik prekinja. Eh, če želite govoriti še minuto, lahko vendar bomo ta čas oduzeli od eh, vašega časa, ki naj bi ga imeli na koncu. Hvala lepa, gospod predsednik. Menila sem, da imam na voljo pet minut na začetku. poročevalka. Menim torej, da gre za veliko krivico, ki jo je potrebno popraviti in mislim, da moramo evropskim državljanom poslati jasno sporočilo, s katerim jim bomo pokazali, da smo se nečesa naučili iz te krize in da si resnično želimo enako porazdelitev, pošteno porazdelitev bremen in da smo pripravljeni tudi ukrepati na evropski in globalni ravni za to, da bi zagotovili, da bi finančni sektor odigral svojo ključno vlogo, se pravi zagotavljanje financiranja za realno gospodarstvo vlada široko soglasje, da je glavno davčno orodje, ki ga lahko v ta namen uporabimo, tako imenovani davek na finančne transakcije. Kajti ta je sorazmeren z obsegom transakcij in tudi s časom transakcij. Kot je torej zapisano v odstavku 13 mojega poročila, lahko takšen davek na finančne transakcije pripomore k odpravi nekoristnih eh, posledic netransparentnih finančnih transakcij in eh, prav tako lahko pripomore k omejitvi špekulacij. Prvi korak seveda bi bil ta, da si prizadevamo za globalni davek na finančne transakcije, ampak oberem je tudi jasno, da kljub eh, prvotnim zelo ambicioznim izvajam na to temo, uh, zdaj ostaja mnogo manj upanja za takšen globalni davek na finančne transakcije. Tako da je še eno pomembno vprašanje, kolegice in kolegi, kaj bomo storili v Evropi? Se bomo zgolj skrivali za dejstvom, da globalnega dogovora ni? Je to dovolj? Resnično mislimo, da bodo naši državljani to sprejeli, da bodo to vzeli kot eh, nekaj preprečljivega. Vem, da ne bo enostavno. Vem tudi, da ni enostavno zagotoviti soglasne podpore v svetu,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 za poročilo o inovativnem financiranju na globalni in evropski ravni. Imel sem že priložnost nekajkrat z vami razpravljati o tem, kako poskrbeti za to, da bodo banke plačale stroške krize. Kot veste, komisija pripravlja poglobljeno presojo vplivov za instrumente obdavčitve na fin finančnega sektorja. E, ta študija naj bi bila končana poleti leta 2011. To bo omogočilo komisiji, da bo podala ustrezne predloge glede političnih ukrepov. Poleg tega preučujemo tudi skupni učinek novih pravil dejatev in davkov na bančni sektor. Te rezultate pa bomo predstavili kasneje letos. Spodbujam vas, da počakate na rezultate presoje vplivov, preden zauzamete dokončno stališče glede uvedbe davka na finančne transakcije na evropski ravni. Kar zadeva obdavčitev oglika, strinjam se, da trenutni model obdavčitve eh, ne eh, oziroma vsebuje oziroma ni zvest načelo eh, pozročevalec oziroma nasnaževalec plača. Zato se zauzemam za revizijo direktive o obdavčitvi energentov, zato da bo do emisije CO2 postale temeljni kriterij za obdavčitev energentov. Predlog te revizije je načrtovan za pomlad leta 2011. Slišal sem tudi vaše pomislike, kar zadeva morebitno selitev virov CO2. Komisija se zauzema za eh, postopen pristop, ki bo o, povezoval tudi eh, sistem trgovanja z emisijami. Seveda pa se zavedamo tudi tveganja za selitev virov CO2. Pripričam pa sem, da bo omogočeno eh, tudi reševanje tega problema z vključitvijo eh, podobnega sistema, kot je bila dodelitev brezplačnih certifikatov v sistemu ETS. Kar zadeva euroobveznice, se komisija zaveda, da bi euroobveznice lahko koristile učinkovitosti trga in da bi lahko uh, ponudile podporo evropski valuti. Vendar pa je potrebno ta instrument še naprej analizirati in o njem razpravljati tako na tehnični kot na politični ravni. E, še posebej je potrebno preučiti, kakšne posledice bi to imelo za posamezne države. Hvala, predsednik. Najlepša hvala, gospod komisar. Kolega Marijan Žan Marinesko je naslednji ki bo spregovoril v imenu odbora ITRE. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Doseganje evropskih ciljev na področju trajnostnega razvora, eh, razvoja, eh, varne skrbe z energijo, podnebnih sprememb, vse to terja resne zaveze, še posebej kar zdeva raziskave in razvoje. Potrebujemo pa tudi eh, nove načine pridobivanja sredstev. Komisija se mora tega zavedati. Eh, in zato je potrebno uvesti davek na CO2, ki bo podoben davku na dodano vrednost in bo veljal za vse proizvode na notranjem trgu. Ravno tako mora obstajati možnost prenosa teh uh, Eh, davkov. Poskrbeti je potrebno, da to ne bo eh, obremenjevalo potrošnikov in da ne bo slabšalo konkurenčnosti evropskih podjetij. Potrebno je izboljšati učinkovitost uporabe strukturnih sredstev ter virov iz Evropske investicijske banke. Potrebno pa je poskrbeti tudi za boljše usklajevanje med posameznimi viri, ki jih je mogoče uporabljati za eh, spodbude energetske učinkovitosti in inovacijam. Energetska učinkovitost Eh, zmanjšanje eh, odvisnosti. Eh, vse to bo prineslo pozitivne rezultate tudi za evropsko gospodarstvo. Zato mora komisija čim prej preučiti možnost obdavčitve finančnih transakcij v Evropski uniji in na svetovni ravni. Predvsem je potrebno preučiti zmanjšan obseg špekulativnih transakciji, eh, ki bi jih to prineslo. To bi pozitivno vplivalo na trg in nedvomno to lahko predstavlja tudi nov vir eh, denarja, ki eh, upamo, da bo pripeljal tudi do konkretnih predlogov. Najlepša hvala v imenu Evropske ljudske stranke Jean-Paul Gozes. Hvala, <clears throat> predsednik, hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi. Dve pripombi na obliko. Gospa poročevalka je pozdravila delo vseh tih, tih, ki so sodelovali pri tem poročilu in res je, da je prišlo do pravega sodelovanja tudi eh, z poročevalko v senci gospod Hubnerjevo v naši skupini. Naj povemo, da socialistična skupina je uložila tudi alternativno resolucijo in torej eh, glasovanje bo zadevalo najprej neko besedilo, ki ni bilo predmet eh, pogajanj. In eh, drugič, politična pripomba, naj povem, da prišlo, je prišlo do umetnega nasprotovanja, predvsem kar zadeva davek na eh, politične transakcije. Naša skupina je jasna, na, smo za tak davek na svetovni ravni, smo za to, da Evropa to poskusi na lastnem ozemlju, če to ni mogoče na svetovni ravni in mislim, da se ne smemo v to spuščati brez prave študije o presoji vplivu, ki naj omogoči, ali konkurenčnost evropskih finančnih trgov ne bo izkrivljena. In naj povem jasno, gospod komisar, da stališče EPP-ja ni stališče za to, da pridobimo na času, torej neko čakanje. Mi zahtevamo pošteno in odločno, da študija, o kateri smo že večkrat govorili v tem parlamentu, je dejansko pripravljena ob pravem času za to, da odločitev, ki jo bomo sprejeli, bo odločitev, ki naj bo uh, utemeljena. Ja,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 ampak to, kar ste povedali, ne zadostuje. Že več mesecev je, odkar vam je parlament zadal nalogo, da preučite, na kakšen način bi se lahko udejstvovali, kar zadeva davek na finančne transakcije, da danes tega niste naredili. Tisto, kar vemo o vašem stališču, je bilo večkrat tudi pisno posredovano strani komisije in eh, ne vem, eh, če je to tisto, kar tudi vi želite. Želite, da obremenimo majhne ponudnike storitev, tisti, ki upravljajo eh, s poslovalnicami, ki skrbijo za ljudi in ki skrbijo, da obstaja tudi posojila še v gospodarstvu. Tisti, ki pa jih nočete obdavčiti, so špekulantje, ki z um, visokofrekventnimi transakcijami premeščajo milijarde po svetu, skrbijo za to, da je naše gospodarstvo nepreračunljivo, da je nepreračunljivo tudi v imenu, uh, tudi kar zadeva. Uh, eh, dobro namenske vlagatelje. Zato vaše stališče ni zadostno in zato mora naš parlament spregovoriti z lastnim glasom. Uh, Eh, kolega Gozes, uh, žal mi je, uh, ste kolega, ki ga sicer zelo cenim in uh, zelo mi je žal, ampak tokrat nimate prav. Gospod Gozes nima prav, ker. Uh, Eh, pravzaprav gre tukaj za stališče, ki smo ga že sprejeli v poročilu Berez. Eh, gospod Kozes predlaga izboljšavo tega stališča in kdor bo to podprl, eh, bo poskrbel za to, da bo komisija naredila to, kar že vse čas počne, namreč, da ne bo predlagala davka na finančne transakcije to bo rezultat, če bomo sledili kolegi Gozesu. Zato bi bilo napačno, če bi mu sledili tudi v tem primeru. Torej, dragi kolegi in kolegice, kdo želi poskrbeti, da bo naš parlament imel svoj glas, kdo želi ponovno pridobiti zaupanje, kdo želi poskrbeti za to, da bodo naši državljani z več zaupanja gledali proti našim institucijam, kdo želi kaj narediti za to, da bomo premagali krizo, mora tokrat glasovati za alternativno različico socialistov in demokratov in podpreti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 Eh, gospe Podimata za dobro poročila in za dobro sodelovanje. Kljub velikim razhajanjem nam je uspelo doseči kompromis. Zato je pomembno, da se zdaj tega sklenjenega kompromisa tudi držimo. In eh, tukaj se obračam predvsem na gospoda Bulmana. Eh, seveda je dobro, da Eh, poročilo izpostavlja, da je potrebno ustvariti notranji trg brez ovir, ki bo spodbujal evropsko eh, rast, vendar pa je potrebno razpravljati o tem, ali je eh, dejansko mogoče evropske projekte financirati z evropskimi projektnimi obveznicami. Prašati se je potrebno, ali je obdavčitev CO2 pravi način, kako spodbuditi proizvodnjo kaj ti države članice morajo dejansko doseči svoje cilje za to, da bo projekte mogoče uresničevati. Zdaj obstaja samo peščica držav, ki dejansko uresničujejo svoje zaveze. Strinjam se, da mora biti finančni sektor vključen in da mora tudi ta nositi eh, stroške krize, ki so jih do sedaj krile države. Vendar pa mislim, da davek na finančne transakcije ni edina prava rešitev moja država je eh, v 80-ih letih enostransko uvedla podoben davek in rezultat tega je bil zgolj to, da smo izgubili pomemben del finančnega eh, sektorja, kjer so, ki se je trgovanje predstavilo drugam. Eh, seveda ne moremo Švedske primeriti s celo Evropo, ampak finančni trg je zelo prožen in zato je se je pomembno iz tega švedskega primera nekaj naučiti. Obstaja veliko tveganje, da pride do destabilizacije, da ne bo prišlo do pričakovane stabilizacije, če bo ta davek uvedla Evropska unija. To vrsten davek bi bilo potrebno uvesti na globalni ravni, če bi želeli zabeležiti pozitivne rezultate. E, torej, predlagam, da e, ne podpremo predloga spremem 1 in 2, ampak podpremo e, predlog e, gospoda Gozesa, torej številko 3. Najlepša hvala v imenu zelenih Filip Lamberts. Pourquoi parlons-nous de ressources Zakaj govorimo o inativnih eh, virih, kaj eh, bomo kar naenkrat vnesli nekaj povsem novega? Ne, že moramo postaviti trajnostne podlago, kar seveda odgovornost pri izdatkih, ampak to pomeni tudi prihodke, ki naj bodo pravični in vzdržni. Investe, davčni sistemi, ki trenutno veljajo v Evropi, ne odgovarjajo na te kriterije, ne zagotavljajo vladam sredstev, zato zagotavljajo eh, javne, javne storitve, zato da vse ustvarimo tudi socialno kohezijo, ne moramo odpraviti neenakosti v Evropi in eh, torej še vedno prihaja do unučevanja socialne kohezije in okolja. Ko govorimo o financiranju finančnega sektorja, ko gre za to, da govorimo o ustreznih pristevkih strani velikih industrij oziroma ko gre za obdavčevanje tudi onesnaževanja oziroma ko gre za boj proti davčnim goljufijam, veste, da to lahko dosežemo samo na evropski ravni. E, in torej medtem, ko na delovanje na eh, ravni držav članic je neučinkovito. Mo, potrebujemo za to soglasje, eh, kaj hočete, to je pretežko, prezapleteno, trdijo nekateri, ampak eh, moramo doseči to, da nobena, drug, nobena država članica ne bo več možna dejansko voditi nekih vzdržnih davčnih politik, če ne bo prišlo do združevanja. Se pravi, da potem bi morali reči državam članicam, dajte v bistvu smislu si odrezati eno roko, torej roko izdatkov in drugo roko dajte za hrbet. In na tak način mislite, da bomo ohranili konkurenčnost, mislite, da se lahko borimo z, brez ene roke in z eno ve, eh, zavezano roko za hrbtom. Mislim, da a, eh, to, kar predlaga gospa Podimata, dejansko nam omogoča, da se odzovemo tudi na socialno vprašanje, zato upam, da bo ta parlament to podprl. Konservatišči reformatoři. Hvala lepa v imenu skupine ECR, gospod Ivo Streček. Ne, predsedo, Najlepša hvala, gospod predsednik. Na tabli, ki visi zgoraj, piše, da se današnje poročilo imenuje inovativno financiranje ne vem, ali tukaj dejansko govorimo o uvedbi novih evropskih davkov. Že vnaprej vemo, kdo naj bi te davke plačeval. Banke, bančne, finančne institucije. In mislim, da je napačno obtoževati banke, da so one povzročile finančno krizo in da so one vsega krive. Uh, Eh, vemo, kakšna gospodarska neravnovesja obstajajo po svetu in da so pravzaprav eh, ta tista, ki so zaslužna za krizo, gre za eh, čezmerno regulacijo, za poseganje na trg. In mislim, da je zelo sporno govoriti o tem, da bi eh, v Evropski uniji uvedli to vrstni davek na finančne transakcije. Če bi se kaj takega zgodilo, bi finančni sektor nedvomno našel nek način, kako optimirati svoje dobičke. Eh, nedvomno bi se bolj zanimive transakcije prestavile drugam. In Banke bi našle tudi način, da bi te stroške premestile na svoje uporabnike, na potrošnike. In eh, glede na to, da smo sredi obdobja zelo komplicirane eh, fiskalne konsolidacije, zdaj res ni pravi trenutek, da govorimo o tem. Žal tudi banke same, eh, oziroma same države niso eh, spregovorile o novem eh, varčevanju. Eh, tudi Evropska unija bi se tukaj lahko pridružila, lahko bi zaprla katero od svojih dragih agencij in ta sredstva namesto tega namenila financiranju evropskih projektov. In še nekaj besed o evroobveznicah. Če se bodo evroobveznice dejansko uresničile, to ne pomeni nujno, da bo prišlo do reform. E, to bo prineslo zgolj še nadaljne eh, moralne posledice. Glasovali bomo proti, ker smo proti novim obdavčitvam. Najlepša hvala, gospod Klute za GUE NGL. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kolegi in kolegice, zahteva po davku na finančne transakcije ni nič novega. Nasprotniki globalizacije to terjajo že leta, ampak pred petimi leti nihče ne bi verjel, da je kaj takega v predvidljivem času resničljivo. Ampak eh, ta teden o tem govorimo v Evropskem parlamentu skupaj z davkom na eh, oglikov dioksid, skupaj z euroobveznicami in to se mi zdi zelo dobro. To, kar predlaga Ani Podimata, pozdravljam in temu ustrezno bom bom tudi glasoval. Gre za nujno potrebne instrumente, kajti eh, konsolidacija proračunov je zdaj temeljila zgolj na eh, zmanjševanju javnih izdatkov, kar pa vpliva predvsem na tiste, ki so odvisni od socialne države. Prihodki eh, javnih blagajn eh, niso bili eh, v središču pozornosti. Je pa to drugi stebr, ki ga lahko uporabimo pri konsolidaciji proračunov. Eh, predvsem pa tukaj ne smemo pozabiti na to, oglo so glavni krivci finančne krize in jih prisiliti k odgovornosti. Neizogibno je, da Eh, povišamo davke, ampak eh, tukaj gre eh, predvsem za posledico torej, nacionalizacije zasebnih dolgov. Gre za posledice financiranja dožniške krize iz javnih blagajn. Torej, politično nujno je, da finančni sektor eh, prisilimo, da plača svoj delež. Z davkom na finančne transakcije bo ta sektor kot glavni krivec za eh, javno zadolžitev eh, udeležen pri pokrivanju teh dolgov. To je pomemben političen signal, ki izhaja iz tega poročila, če bo seveda sprejeto tako, kot je bilo predlagano. Tako kot davek, so tudi euroveznice koristen instrument. Tožbe nekaterih držav, da bi eh, njihova bremena zaradi euroobveznic narasla, so neupravičene. Eh, kajti eh, tudi te države bi imele od euroobveznice enake koristi kot druge. Kdor želi socialno Evropo, kdor želi, da bo Evropa še naprej držala skupaj, eh, Eh, mora vsaj načeloma podpirati eh, transferno unijo. Eh, za zaključek naj v smeri komisije povem še, da upam, da bodo končno predložili predloge v zvezi z obdavčitvami, ki jih čakamo že več kot eno leto. Najlepša hvala gospod Michael Farage v imenu skupine Svobode in demokracije. Teorija o dopinovem, Tobinovem davku obstaja že leta, vendar se nikoli ni uresničila. To, kar se predlaga tukaj in to zato, ker Evropska unija tako obupano potrebuje denar, ker je v toliko težavah, da potrebuje nove vire, to, kar tukaj predlagamo, pa je priložnost, da uh, udrihamo po finančnem sektorju, ki je trenutno zelo nepriljubljen. Torej, lahko uvedemo uh, Eh, tak davek samo v Evropski uniji, kot da bomo na ta način dobili neke velike prihodke. Žal mi je, ampak eh, živimo v globalnem gospodarstvu in če bomo postali nekonkurenčni zaradi davko ali regulacije, se bodo ljudje enostavno preselili in to lahko uresničijo v 24 urah. Eh, na ta način bi se šli nekakšne gospodarske kamikaze. Borz, največja borza na svetu je v Londonu in če ne bi vedel,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 leta 2010 kot posledica um, evropske zakonodaje je eden od štirih hec skladov zapustil London in če eh, se bo to tako nadaljevalo, bo Britanija izgubila enega na svojih najpomembnejših sektor eh, in nedvomno bo eh, London in pa Združeno kraljestvo med prvimi, ki se bo zoprstavil članstvo v Evropski uniji. To bo morda za koga slabo, za nas pa dobro, kajti ne želimo biti del tega masovnega socialističnega eksperimenta. Hvala. Eh, eh, Hvala lepa. Besedo ima Gospod Martin Ehrenhauser, izvolite. Vaš si ham niht. Ja, gospod Farač, nimate prav. Sam podpiram davek na finančne transakcije. Mislim, da Evropska unija se lahko na tem področju dokaže. Ja, potrebujemo Evropsko unijo ravno za to področje in tudi Evropski parlament se tukaj lahko eh, uveljavi, lahko se dokaže. In če bomo jutri na glasovanju vsi glasovali za, bo to zelo pomemben korak v smeri proti davku na finančne transakcije in politika lahko lahko tako ponudi pravi odgovor, eh, zato da bomo končno se uprli nad vladi finančnega sektorja. Vendar pa ta davek eh, ne bo ponudil samo eh, spodbudam finančnemu sektorju za dolgoročne naložbe, to mora imeti tudi socialno razsežnost in mora pomeniti eh, prerasporeditev davčnega bremena. Zato je potreben pogum v našem parlamentu in sicer eh, pri določanju da, eh, davčne stopne. Davčna stopna ni celih nič 3 odstotka ne zadostuje. Naš cilj mora biti, da govorimo o nič celih 5 odstotka. Uh,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 pravzaprav gre za inovativno financiranje, ampak o tem je bilo že kar nekaj povedanega. Inovacija ne pomeni samo izumljanje novih davkov ali pa starih davkov, ki obstajajo že leta. Ne gre za to, da. da zadožitev držav označimo z drugo etiketo, ampak moramo se razsredotočiti na to, zakaj pravzaprav gre v tej razpravi. Ne gre za uvedbo evro obveznosti in kot eh, CDU in CSU temu izredno nasprotujemo. Gre pa za to, eh, da se česa naučimo iz finančne krize in to enostavno pomeni, da morajo špekulacije biti obdavčene. In eh, to pomeni, in to moram jasno povedati, da če to ne gre na svetovni ravni, če ne gre na ravni G2, 2020, da to moramo storiti v Evropski uniji. Mislim, da tukaj ni nobene alternative in zato si, dragi kolega Bulman, ne želim aplausa zdaj, ampak eh, jutri jasen glas eh, Evropskega parlamenta. Eh, parlamenta skupaj z eh, komisijo, gospod komisar, skupaj z zavezniki v državah članicah, eh, vključno z državo, katere predstavnik je tako glasno govoril pred trenutki. Torej, kolega Ferič, pogledajte si številke brezposelnih, pogledajte si finančno in gospodarsko stanje v vaši državi. Če bi še naprej izdelovali avtomobile, tako kot to počnemo mi na Bavarskem, bi vam šlo danes boljše. E, zato je nujno zdaj zahtevati davek na finančne transakcije, kot evropejci smo e, dožni to storiti. Hvala. Hvala lepa, gospod Leonardo Domeniči, dve minuti ima na voljo. Hvala, predsednik. Poročilo e, gospe Podimata vsebuje veliko pomembnih vidikov ki se ne omejujo zgolj na vprašanje davka na finančne transakcije, gre za bogato poročilo na predlogih in analizah in upam, da bo a, prejela široko podporo tega parlamenta. Eh, to je možna podlaga za neko pravo in novo davčno politiko na evropski ravni, ki jo res potrebujemo, ko govorimo o davčnem usklejevanju, eh, o harmonizaciji. Tudi v tem poročilu imamo predloge, ki gredo v smer davčne harmonizacije, ki naj eh, da nove moči in nove identitete Evropi. To, da jasno je, da v tem trenutku se razprava mora sredotočiti predvsem na davek na finančne transakcije, ki, eh, kar mora biti prvi korak, ki ga moramo uveljaviti na evropski ravni. Mislim, da je to trenutek pogumnih odločitev, ki jih je treba izvajati na uravnotežen način, ampak ki morajo okazati tudi na neko smer. Mislim, da Evropa ima vlogo, da nakaže neko pot na svetovni ravni. Mislim, da ta parlament ima vlogo, da da uh, političen znak in sporočila. Naj povem samo eno stvar gospodu Šmitu, katerega si trzelo cenim. Uh, inteligenco in lucidnost. Bodimo pozorni na argumente, ki jih uporabljamo, kajti če danes rečemo, da ne moramo eh, uveljavljati davka na finančne transakcije, ker obstajajo davčni eh, paradiži, potem bomo eh, dali občutek evropskim državljanom, da smo nemočni, da smo brez orožja v trenutku, ko številne finančne institucije so začele spet ustvarjati dobiček. In to ni samo predlog socialistov v moji državi državi v Italiji. To je tudi predlog, ki ga podpirajo mnoge eh, samostojne neodvisne eh, združenja in to podpira tudi katoliški demokratično gibanje v korist rasti in razvoja in sicer ravnotežnega razvoja. Hvala lepa. Zdaj, gospa Gulah, dve minuti, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Najprej naj eh, čestitam kolegici Podimata, ki je dejansko se lotila številnih ranljivih vprašanj. Tukaj ne bom govorila o obveznicah, kar, s čimer se ukvarjam v svojem poročilu o gospodarskem upravljanju, ampak samo nekaj vprašanj v zvezi z davkom na finančne transakcije. Potrebujem, ali res potrebujemo nove prihodke, ali imamo pravico v tem parlamentu, da od časa do časa govorimo tudi o sklopu, ki zadeva prihodke. Jaz mislim, da ja, imamo določene tabuje v Evropi, ampak mislim, mislim, da ne bomo izvedli nikakršnega razmišljanja, kako priti iz krize in seveda pozdravljam delo, ki ga upravlja komisar Šemeta v zvezi tudi z drugimi eh, davki, če se ne bomo lotili tega tabuja. Ali potrebujemo davek na finančne transakcije? Jaz mislim, da je to pot, ki je zelo zanimiva in eh, želela bi vas eh, spomniti na neko delo, ki ga je pripravila Evropska centralna banka pred nedavnim v posvetovanjih, ki jih je organizirala komisija mifil v zvezi z a, visokofrekvenčnim trgovanjem, torej te zelo hitri posli, ki jih izvajajo računalniku. Računalniki vemo, da prihaja do določenih premikov, ki so nevarni, tako kot je povedal kolega Fer, Ferber. E, in sicer je treba razlikovati med e, delovanjem na trgu, ki omogoča ustvarjanje likvidnosti in e, tudi delovanjem, ki je bolj špekulativno in ki je lahko tudi škodljivo. In tretja točka, to je zadnja točka, ali je res potrebno potrebujemo svetovna ali evropska pravila. Jaz bi rada vedela, kaj to pomeni svetovna pravila. Ali bomo počakali, da zadnja diktatura na svetu bo pristala za to, da sklepamo na evropski ravni, ali se bomo skrili za globalizacijo, za to, da nam bomo prevzeli svoje odgovornosti. Mislim, da to bi bilo popolnoma nespametno in očitno je, da moramo upoštevati nevarnost tudi selitve dejavnosti, ampak tega si ne smemo prikrivati zavedati, ampak po drugi strani ne moramo se izuzeti te eh, odločitvi v zvezi s temi vprašanji. Hvala lepa, gospa, gospod eh, Gigold. Dve minuti, izvolite. Liebe kolegen, liebe kolegen. Spoštovani kolegi in kolegice, najprej tudi v mojem imenu najlepša hvala gospe Podimati. Njena naloga ni bila lahka. Eh, nedvomno ste opazili v zadnjih tednih tudi glede na število elektronskih sporočil, glede na razpravljanje razpravo, razgreto razpravo v številnih skupinah. Gre za temo, ki jo eh, naši voljivci zelo podrobno eh, spremljajo, zelo podrobno spremljajo, kako se opredeljujemo do teh vprašanj. Davek na finančne transakcije je rezultat eh, državljanske pobude. Dejansko to izhaja iz tako imenovanega Tobinovega davka in zato bo odločilno, kakšno stališče bo sprijel parlament. Uh, Eh, načeloma tukaj obstaja eh, temeljno vprašanje, ali naj bo ta davek eh, globalen. Na globalni ravni pravzaprav ni več nasprotnikov tega davka. Naslednje vprašanje je, ali bi naj to uvedli na evropski ravni. In tukaj je potrebno reči, da se marsikdo, marsikakšen nasprotnik skriva za tem evropskim argumentom in ta argument moramo tukaj jasno zavrniti, kaj ti. Tudi na nacionalni ravni imamo izkušnje z uh, delujočimi uh, davki na finančne transakcije, ki so se. Uh, izkazali na manjših trgih in ne glede na to, ali eh, gospod Šemeta zdaj pripravlja eh, svojo študijo, eh, ne moremo govoriti o tem, ali tak davek deluje ali ne, ampak lahko govorimo samo o tem, eh, na katerih trgih ga lahko uveljavimo, na delnih trgih, na evropskih trgih in glede na to, kako je eh, Eh, ta predlog zdaj oblikovan. Vsi tisti, ki si želijo takega davka, nimajo nobenega razloga, da jutri ne bi glasovali za ta eh, predlog, ki ga je podprlo 120 poslancev. Eh, prosim vas, gospod Čeme, da poskrbite, da bo vaša študija pravična. Preučite tudi, kakšna je dejansko obdavčitev finančnega sektorja. Eh, mi, kolegi in kolegice, pa moramo jutri dati jasen signal za evropski davek na finančne transakcije, kajti ni razloka proti. Hvala. Hvala lepa, kolega, gospa Figerej, do minuto in pol. Hvala lepa, predsednik. Že dolgo časa se nam usiljuje potreba po nekem davku na finančne transakcije na svetovni in evropski ravni, tako kot je nujno tudi postaviti konec finančnim paradižem in špekulativnim finančnim eh, produktom. Potrebujemo učinkoviti nadzor nad trgom finančnih kapitalov, ki naj prepriči špekulacije na celo vrsto eh, torej produktov, eh, nepremičninskih transakcij, drugih finančnih transakcij, zavarovalniških transakcij, za celo vrsto so tudi izvedeni finančnih um, produktov. In uh, dejansko Evropska komisija ni uh, napredovala na tem področju, kljub temu pa je, je znano, da um, škoda, ki jo povzroča davčne goljofije, štejejo 150 do 1000 milijonov evrov na leto. Torej, um, to bi bilo dovolj za to, da zmanjšamo javni primankljaj, ne da bi povečali obdavčitev. Torej, naša generacija je tista, ki mora uvesti ta davek na finančne transakcije, ki bi ustvarila 220 milijonov evrov na evropski ravni. V tem kontekstu se sprašujemo, kako lahko uh, sprejmemo to, da ne bi zauzeli stališča, jasnega stališča v zvezi s tem davkom na finančne transakcije v tem trenutku, tako da vzamemo kot predfezo potrebo po dodatnih študijah.